redu je Egipt, še prav posebno primer Giulia Regenija. Tako, najprej bodo dobili besedo avtori. Gospa Lohpiler je prva, prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Eh, Razmerja področja človeka pravice v Egiptu so dramatične in se še slabšajo. Egipt krši temene soboščine, protestov ne dovoljujejo in grozijo eh, nevladnim organizacijam, da bodo zaprli. Vsi, ki jih aretirajo v Egiptu, je izpostavljen tveganju. Samovoljno jih pridržijo in jih tedne držijo aretirane brez stika z onanjem svetom. Nevladne organizacije so eh, videli tudi, da je zelo veliko Um, prisilnih izginoti in so potem nekateri tudi umrli v zaporu. Veliko je mučenja v zaporu in eh, razmere v zaporu so nepredstavljive. Tisti, ki so odgovorni, zato pa skoraj nikoli niso kaznovani. Ko sem pred nekaj tedni obiskala Egipt, je bilo ravno kar odkrito truplo um, reskovalca Regenija. Na sestankih z veliko ljudmi, novinarji, diplomati, aktivisti, so povezali njegovo smrt z veliko primeri kršitev človekovih pravic v državi. Veliko jih je dejalo, da so odgovorni člani varnostnega aparata. Evropska unija mora poslati jasno sporočilo Egiptu. Zatiranje človekovih in temeljnih svoboščin ne bo vodilo do razvitega in stabilnega Egipta. Dokler ne bo znatnega izboljšanja na področju človekovih pravic v Egiptu, države članice EU ne smejo sodelovati ne morejo obdržati embargo na izvoz orožja v to državo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Bilder. Ja, dankjewel, mevrouw de voorzitter. Hvala lepa, predsedujoča. Strašni umor gospoda Regenija je potencialno lahko nekaj, kar bo vplivalo na odnose med Egiptom in Evropsko unijo. Ključno je, da se preiskava ustrezno opravi. Skupna egipčansko-italijanska preiskava mora biti temeljita. V Egiptu je bilo uničenih veliko crkva, tudi to se je potrebno ogledati. Potem pa imamo tudi precej elementov zakonodaj, ki ni skladna um, z mednarodnim pravom, naprimer zakonodaj o bogoskrunstvu. In to si je potrebno ogledati zelo natančno. Evropska unija mora preveriti svojo politiko do Egipta. Hvala lepa. Korao, prosim. Grazie, presidente. Hvala lepa, predsedujoča. Ređeni je evropejec. Nekdo, ki je hotel prispevati k izgradnji boljše mirne družbe v Egiptu. Njegove raziskave pa so ga vodile do tega, da je govoril o stvarih, ki so bile neprijetne za egipčansko oblast. Lokalni mediji to običajno pometajo pod preprogo, on je želel govoriti o tem, zato pa so ga potem barbarsko mučili v okoliščinah, ki so nejasne in to namerno. Lahko bi bil vaš sin, vaš nečak, moj brat. Evropska unija mora kljub tesnim stikom z Egiptom sprejeti dejstvo, da je potrebno sprejeti jasna, odločna stališča in pozvati Egipt, da pojasni, zelo natančno pojasni, kako je umrl dvomov ne sme biti. Tudi kar se tiče interesov varnostnih služb in kar se tiče krvi, ki jo je predil gospod Ređeni. Eh, Najlepša hvala. Naslednji je gospod Borgecijo. Predsednik, certo verita. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Resnica in pravica za Đulja Ređenja. K temu sem želel pozvati v odboru AFET, ampak to so mi preprečili v prisotnosti viso, visoke predstavnice gospe eh, Mogherini, ki ni niti z besedo omenila tega primera. Podpisali smo to resolucijo, ampak zdi se, da je malce šipka. Res je, da obtožuje eh, egiptovski režim ki je deloma odgovoren za določene stvari, ki jih lahko kritiziramo. Ampak človek se eh, sprašuje, kaj eh, se je dogajalo, ko je bil eh, Morsi na oblasti. Takrat kritike ni bilo, kljub temu, da je prihajalo do kršitev svobode medijev in kršitev človekovih pravic. Mislim, da smo vsi malce utrujeni zaradi tega, tega načina alterniranja med zaščito eh, človekovih pravic. Britanska vlada in njihovi obveščevalni centri so verjetno nadzirali uh, te stvari in te povezave gospoda uh, eh, Reženja. Gospod Stehovski. Najlepša hvala. Primer Đulja Reženja je res grozen. Porajajo se vprašanja o varnosti naših državljanov v državi, s katero Evropska unija eh, sodeluje, ki naj bi bila strateška partnerica za nas eh, v prihodnosti, ki naj bi bila na naši strani. Takšni primeri eh, v povezavi z razvojem dogodkov v Egiptu so resnično šokantni. Vesel sem, da je Egipt prvič eh, dovolil tuji ekipi, ekipi italijanskih eh, preiskovalcev, da se pridružijo preiskavi. To je dober korak naprej, ampak to ni dovolj. Zato želimo v imenu ELS pozvati eh, egiptovske oblasti, da naredijo vse, kar lahko, vse, kar lahko, zato da zaščitijo evropske državljane, njihovo varnost, ne glede na veroizpoved ali pa politično pripadnost. To je treba preiskati. Najlepša hvala. Gospa Šake za podrugo minuto. Mišner. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegi in kolegice. Uh, ubog uh, študent je izgubil življenje, ampak pozvati moramo uh, k pravici. In to velja za vse to vrstne primere izginotja. 1700 to vrstnih primerov uh, smo zabeležili leta 2015 po podatkih nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s tem uh, področjem. Egiptovske oblasti bomo držali za besedo, da torej sodelujejo z italijanskimi in mednarodnimi strokovnjaki. Potrebujemo neodvisno, kredibilno preiskavo. To se v večini primerov v Egiptu ne dogaja. Veliko je nekaznovanosti, eh, veliko več kot pa pravice. Skrbi me, kampanja Siseve eh, vlade, ki pridržuje kritike novinarje, eh, zagovornike človekovih pravic in politične eh, tiste predstavnike iz opozicije. Skrajni čas je, da Evropska unija nekaj naredi in da vsaj ustavi izvoz tehnoloških sistemov, ki dovoljujejo kršitve človekovih pravic. Iluzija je, da bi bil Egipt uh, dobra partnerica brez zagotavljanja uh, spoštovanja svoboščin in pravice egipčanov. In ne vem, zakaj se nismo ničesar naučili iz preteklosti, zakaj ne oblikujemo naše politike na ta način. Razlogi, zakaj je prišlo do protestov leta 2011, so še vedno z nami in to moramo upoštevati. Malteze, ki pišali urke vetkazik. Najlepša hvala, gospod Malteze. Najlepša hvala, gospod predsedujoča pet tednov je preteklo, odkar je eh, umrl Giulio Regeni. In eh, egiptovske oblasti vsak teden predstavijo neko novo verzijo te zgodbe. Zdi se, da je bil to politični umor, eh, ki ga je zaukazal Sisijev režim, ta mlad, pogumen italijanski raziskovalec je izgubil svoje življenje. Pogumni moramo biti in to jasno povedati. Ne pa, da si zatiskamo oči zaradi političnih dogovorov eh, z režimom, češ, da se je treba boriti proti terorizmu. Vse skupaj je groteskno, glede na to, da ta eh, diktator na ta način eh, vlada. Ta zbor eh, vrača neko dostojanstvo v igro, to je dobro, ampak to ni dovolj. Razmišljati moramo o eh, egiptovskem režimu in o Erdoanovem eh, turškem režimu. To so režimi, ki uporabljajo različne instrumente za to, da eh, pritiskajo na državljane. Trenutno se borimo za terorizem. Najlepša hvala, gospod Panceri. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Evropski parlament ne obsoja zgolj mučenja in umora Giulia Regenija, ampak poziva italijanske oblasti, da prejmejo vse uporabne informacije in dokumente, tako da bodo lahko skupaj z egiptovskimi oblastmi eh, vodile neodvisno hitro preiskavo, ki bo prišla eh, do resnice. Egipt mora narediti konec tem prisilnim izginotem in mučenju. Egipt mora revidirati eh, zakonodajo o protestih, ki je bila sprejeta leta 2013 in ki jo uporabljajo za to, da preprečujejo uh, popolnoma mirne proteste. Zagotoviti je treba spoštovanje pravice uh, izražanja, uh, sindikati morajo imeti možnost, da svobodno delujejo. Komisar Han, Egipt je pomemben partner za Evropsko unijo, ampak ne za vsako ceno. Ne smemo si zatiskati oči pred tem, kar se dogaja. Najlepša hvala. Gospod Kan je dvignil roko, ampak ne morem vam dati besede, zato ker ste že na seznamu govornikov. Nimamo veliko časa, ker nas čaka na to glasovanje, tako da boste tako ali tako pozneje dobili besedo. Seznam uh, govornikov imamo, sedaj smo zaključili z avtori, sedaj pa v imenu uh, političnih skupin najprej gospod Polčak. Najlepša hvala za besedo, gospa predsedujoča. Priznati moram, da Egipt ni v eh, lahki, preprosti situaciji. Ampak to seveda eh, ne dovoljuje kršitve eh, osnovnih svoboščin in človekovih pravic. Primer Đulija Ređenja je seveda tragičen. Še huje, še hujše pa je, da obstaja institucionalizirana praksa eh, kaznovanja. Egipt izvaja politiko, ki ne upošteva mednarodnih standardov. Egipt želi biti mednarodna država, glede na ustavo iz leta 2014, ampak sodobna država zaenkrat še ni. Obstajajo razlike med tem, eh, kar lahko preberemo v ustavi in izvajanjem zakonodaje takšne stvari moramo obsoditi. Na sto tisoče ljudi je izgib, eh, izginilo eh, pod okriljem tamkajšnjih tajnih služb. Režim ne izpolnjuje glavnih, glavnih kriterijev demokracije. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu SND, gospa Demonte. Hey, eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, danes govorimo o resoluciji o kršitvi človekovih pravic v Egiptu. Govorimo seveda o primeru Đulija Ređenja, mladega raziskovalca. Mojega sodržavljana, ki je imel celotno življenje pred sabo. Očel je, očel je v eh, Kajru zato, da bi nadaljeval svojim, svojo raziskavo. Nažalost so ga mučili, in ubili. Dobili smo njegovo truplo, nismo pa še dobili resnice. In glede na to, da uh, nekateri uporabljajo strateške razloge za to, da bi preprečili nadaljevanje in uh, hitro iskanje resnice, se mi zdi to popolnoma napačen pristop. Napačen za njegove prijatelje in družino. Napačen za tiste, ki verjamejo v. Uh, svobodo in v življenje, ki ga ljudje imajo. Najlepša hvala, gospod Bihner. Hvala lepa. Človekove pravice in pravna država sta ključni vrednoti Evropske unije. In naša trgovinska strategija je taka, da moramo vedno bolj paziti na to, da se te vrednote spoštujejo tudi pri naših partnerjih. Žal pa moramo priznati, da se človekove pravice skoraj posod na Bližnjem vzhodu teptajo. Še prav posebne razmere v Egiptu pa kažejo, da so se v zadnjih letih razmere dramatično poslabšale. Vlada želi prepovedati vsakršno politično dejavnost, se zdi, celo dejavnost, ki je uprit vlade. Zato je ta resolucija, ki jo bomo upamo sprejeli danes, prišla o pravem času. Prosim komisijo, da zelo pazi na to, da bodo trgovinske omejitve, ki so predlagane, tudi izvedene. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Castaldo, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Danes tukaj obsojamo barbarski, grozen zločin. Nespremljivo je, da so nekateri poskušali prikriti uh, to mučenje in ta umor nekaj ur po smrti. Zdi se, da gre za nek eh, notranji boj med različnimi političnimi uh, močmi v uh, Egiptu. Najti moramo resnico v primeru Julija Regenja. Morda ta resnica eh, ne bo takšna, kot jo pričakujemo, ampak pomembna je. Zagotoviti moramo svobodo eh, izražanja in zbiranja v Egiptu. Ne moremo eh, argumentirati takšnih stvari. Unija in države članice morajo Eh, dobiti in z drugimi deliti vse informacije, ki jih imajo. Ne moremo molčati, ne moremo zgolj obeležiti Đuljeve eh, smrti. Nekaj moramo narediti, vsak mora odigrati svojo vlogo. Potrebujemo resnico in pravico za Đulja Ređenja. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Lopes za eno minuto. Gospod Lopes, se upravičujem. También para recordar obsojamo Đulijev umor. Umrl je, tako kot številni drugi, kot aktivist v Egiptu. Ogromno smrti smo zabeležili v zadnjih petih eh, letih. Spoštovanje žrtev je izjemno pomembno v prihodnosti in mednarodni odnosi eh, lahko temeljijo zgolj na resnici primer Đulija Ređenja ni izoliran, je uh, eh, zgolj en od različnih primerov novinarjev, uh, zagovornikov človekovih pravic, odvetnikov in tako naprej, ki so bili mučeni, nekateri tudi uh, usmrčeni v zadnjih uh, letih oziroma tednih oziroma mesecih. Njegova smrt ni bila za manj. Uh, nekaj se moramo naučiti iz tega primera. Boj proti terorizmu nam ne sme preprečiti, da izpostavljamo takšne stvari. Ne smemo si zatiskati oči. Seveda potrebujemo strateške partnerje, kot je Egipt, ampak spoštovati moramo človekove pravice in to je treba jasno povedati uh, egiptovskim oblastem. Gospod Kan. Madam, um, strong... Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Obsojam grozni umor Đulja Reženja in izražam svojo solidarnost uh, z njegovo družino in bližnjimi. Uh, potrebujemo kredibilno preiskavo njegove smrti. Nažalost pa ta primer ni eh, edini primer. Na stotine takšnih prisilnih izginoti uh, eh, se je zgodilo v državi. Zahtevamo pravico za Julija Reženja, zahtevamo pravico tudi za številne egipčane, ki uh, so trpeli na podoben način pravosodje in oblasti niso naredile nič v primerih, ko so bili naprimer državljani mučeni do smrti ali pa uh, napadeni. Odpraviti je treba zakonodajo o protestih in druge zakonodajne akte, ki se uporabljajo za to, da lahko država pritisne na državljane. Spreti treba vse ukrepe za to, da zagotovimo, da bo egiptovska vlada sprejela te reforme zato, da, da bo zagotovila mir in stabilnost v Egiptu. Najlepša hvala. Sedaj pa dolg seznam eh, v postopku. Pritegnite pozornost predsedujoče. Nažalost ne bom mogla dati besede vsem, zato ker nimamo dovolj časa, ampak najprej gospod Tajani. Mikrofon, prosim un interlocutore importante dell'Unione europea. Egipt je pomemben partner Evropske unije, to je pomembna država za stabilnost v sredozemlju. Ne moremo pa prodati naših vrednot eh, zaradi trgovskih ali pa političnih eh, razlogov. Dialog z Egiptom mora temeljiti na spoštovanju pravic posameznika. Dožnost Evropske unije je, da zagovarja dostojnost, eh, dostojanstvenost posameznika in eh, njegove pravice. Dobro bi bilo, če bi eh, visoka predstavnica jasno ukrepala, če bi bila tukaj, če bi bila bolj proaktivna v teh primerjih, v drugih primerjih, v primerjih eh, v Indiji in tako naprej. Evropska unija mora govoriti o teh zadevah zato, da zagovarja eh, lastne vrednote. Dobili ste aplaus. Najlepša hvala še enkrat. Gospod Kaputo je naslednji. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Evropa mora stati z ramo obrami eh, z Italijo, sedaj ko. Eh, obeležujemo smrt eh, gospoda Rečenja. Smrt Đulja Rečenja pomeni, da moramo ukrepati, vsi moramo ukrepati uh, modro. Preiskati moramo ta primer uh, in tudi druge primere tovrstnih uh, smrti v državi. Uh, Egipt je pomemben partner Evropske unije, ampak mora spoštovati človekove pravice in različne svoboščine, svobodo veroizpovedi naprimer. Priti moramo do dna primera Đulja Reženja, z njim smo, to je naša dožnost, dožnost evropskih državljanov. Najlepša hvala. govora je o kršitvi človekovih pravic v Egiptu. Eh, govora je v primeru Đulja Ređenja, državljane Evropske unije. Obsojamo ta umor in eh, izražamo eh, našo podporo njegovi družini in našim italijanskim kolegom in kolegicam. Potrebno je, da Evropska unija pošlje jasno sporočilo uh, uh, Egiptu. Egipt mora spoštovati človekove pravice. Egiptovski, uh, egiptovske oblasti morajo spoštovati uh, lastne državljane. V nasprotnem primeru bodo prilivali uh, olje na ogen terorizma. Evropska unija mora na vse možne načine obsoditi umor Đulija Ređenja. Najlepša hvala. Hvala, gospod Telička. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam bi se rad poklonil uh, družini in bližnjim Đulja eh, uh, Ređenja. Preiskava mora biti neodvisna in uh, dobra. Ampak to je zgolj en, en od sto tisoče primerov in resnično se sprašujem, če uh, oblasti in institucije ukrepajo. Včeraj smo govorili o eh, pomenu partnerstva eh, s Turčijo, govorili smo o tem, kaj počne Erdogan, govora je bilo o liberalizaciji vizumskega režima, o odpiranju eh, poglavi, pred par minutami smo govorili o Kazahstanu, podpisali smo sporozum, kljub temu, da vemo, kakšen režim tam obstaja. Egipt je pomemben partner, to je res, ampak komisar, prosim, prosim, enkrat za vselej nam povete, kako naj eh, spremenimo našo politiko vizavi eh, Egipta, tako da bomo lahko dejansko zagotovili boljšo situacijo v prihodnosti in da bomo dejansko imeli eh, dobro partnerstvo. Gospod Kuzo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pred desetimi leti so ženske iz sindikatov zahtevale svobodo in socialno pravičnost. Mubaraka je takrat eh, podpirala ZDA. Nažalost, svobode in pravice eh, nišče ni videl. Vladala je represija. Evropska unija in njene države članice še naprej eh, prodajajo na sto oziroma na tisoče smrtnih eh, obsodb je bilo. Eh, Eh, še vedno so preganjeni sindikati. Giulio Regeni je preiskoval te zadeve. Mučen je bil in eh, na grozen način umorjen. Evropska unija ne sme tolerirati takšnih zločinov. Dvomim pa, eh, da bo Evropska unija karkoli naredila, zato ker uporablja človekove pravice zgolj, ko so v njihovem interesu. Najlepša hvala gospod Bonano. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Kar se tiče te resne zadeve, bi rad povedal, da če bi bila eh, Evropska unija res združena, bi morala Egiptu povedati takole. Bodi si nam uh, poveste, kakšna je resnica, kaj se je zgodilo Giulio Regeniu, bodi si ustavimo vse ekonomske in diplomatske odnose. S tem uh, bi egipčani razumeli, da se ne morejo na ta način igračkati z Reženjevo uh, eh, družino in njegovimi bližnjimi. Eh, enako velja za to celotno celino, ki sedaj čaka na odgovore egiptovske vlade, ki si še vedno nasprotuje v različnih izjavah. To bi bilo dovolj. Naslednji je gospod Čiku. Grazie, predsednik. Evident... Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Pod vprašanjem je kredibilnost Evrope. Pod vprašanjem je resnica, preiskava, kako zagotoviti, da bo ta preiskava eh, neodvisna. Priti moramo eh, od besed k dejanjem. Zagotoviti moramo, da bodo preiskovalci prišli do dna te zadeve eh, v zvezi z Julijem Reženjem. Reženji je preiskoval drugačne sisteme, kot jih je eh, poznal tukaj v Evropi. Zagotoviti je treba kredibilnost in transparentnost. Italijanska eh, vlada mora narediti vse za to, da prekine trgovinske odnose, vse dokler ne pride do razrešitve te zadeve. Hvala lepa. Gospod Havec. Hvala lepa. Sem britanski evropski poslanec in tudi sam izražam sočutje italijanskim poslancem za gospoda Reženja in tudi za vse druge žrtve kršitev človekovih pravic. Spregovoril bom v korist odstavka, v katerem gospoda Hana in komisijo prosimo, da nadzorujejo izvoz opreme za prisluškovanje in opazovanje. To so podjetja, kot so Siemens v Nemčiji, pa tudi tako imenovan hacking team iz Italije. Egiptovska vlada za svojo obveščevalno infrastrukturo ohranja enoto, ki ima veliko proračuna, veliko pristojnosti, nadzora pa nobenega. Mislim, da bi evropska podjetja, ki so vključena v ta izvoz, v postopku kršitve konvencije Združenih narodov in mislim, da bi to moralo biti nezakonito pod evropsko zakonodajo. Hvala lepa, gospod Šogor, izvolite. Giulio Regeni, tragikuš. Giulio Regeni je tragično in brutalno umrl to bi moral preiskati objektivn odbor, čeprav dvomim, da bo resnica kadarkoli znana. Ta oseba ni bila žrtev običajnega zložin, zločina, ampak so ga ciljno prijeli zaradi njegovih političnih pogledov. Celo v takšni državi je to nekaj nenavadnega pet let po revoluciji smo in zadeve res niso popolnoma jasne. Mislim, da moramo povzdigniti glas, če takšna usoda prizadane evropske državljane. Evropska unija mora biti sočutna z Italijo in poskrbeti moramo, da se to ne bo več ponovilo. Hvala. In gospod Menefi kot zadnji na mojem seznamu. Grazie, Presidente. Verità... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Resnica in pravica za Julija Hređenja. To je tisto, kar morajo evropske institucije doseči. Poskrbeti moramo, da nobena evropska družba, nobeno evropsko podjetje ne bo sodelovalo pri nadzoru, prisluškovanju in mučenju ljudi. Do tega v Egiptu nažalost prihaja. Redno se kršijo človekove pravice in naša skupna resolucija na to opozarja. Prav tako se zavedamo, da se je treba proti temu boriti po najboljših močeh. Nekdo, kot je bil Giulio Regeni, bi moral biti povod za razmislek. To še posebej velja za mlade, ki se vključujejo v politiko in poskušajo spremeniti svet. Giulio sam je pri svojih raziskavah poskusil doseči spremembe. Ni pravilno, da je moral z iskanje pravice plačati z življenjem. Najlepša hvala. Gospod komisar, prepričana sem, da imamo vsi isto mnenje v zvezi s tem. Zdaj pa dobite besedo vi, da povzamete razpravo. Hvala, gospod predsedujoča. Res je, mislim, da se vsi strinjamo in vsi smo bili šokirani, ko je 3. februarja je bilo odkrito truplo Giulia Regenija, 25. januarja je izginil mučenje in smrt tega doktorskega študenta. Ni samo osebna tragedija za tiste, ki so ga poznali, ampak je to tudi tragedija za celotno Evropsko unijo, za institucije in tudi za ljudi. Mislim, da so vsi govorniki danes to tudi povedali. Podpredsednica Mogherinija je osebna opozorila na to z egiptovskim zunanjim ministrom in to dvakrat. Prav tako je podarila, da je potrebna neodvisna preiskava v tesnem sodelovanju z egiptovskimi oblastmi, zato da bi dejansko ugotovili, kakšna je bila resnica in da bi zločince pripeljali pred sodišče. ESZD je prav tako sprejela ta primer in naši uradniki so o tem govorili z oblastni v Egiptu. Evropska služba za zonanje delovanje ta primer obravnava v tesnem sodelovanju z italijansko vlado. Evropska unija spoštuje in podpira človekove pravice v vseh državah, vključno z Egiptom. Naj omenim samo še en nedavni primer. Prišlo je do poskusov, da bi zaprli center na Dim. Ta center zdravi žrtve mučenja. Podpiramo človekove pravice, načelo pravne države in demokracijo in to so naša vodilna načela na področju zunanje politike. Leta 2015 smo oživili dvostranske odnose z Egiptom v okviru pristopnega sporazuma. Ta sporazum je bil prekinjen od leta 2010. Želeli smo ponovno sprožiti stike na številnih področjih, vključno z človekovimi pravicami in drugimi področji, kjer so naši interesi skupni. Začeli smo tudi z dialogom na področju človekovih pravic. To je bil prvi tak sestanek po petih letih. Komisija in uradniki so redno v stiku z organizacijami civilne družbe in borci za človekove pravice v Egiptu. Podpredsednica Mogherinijeva se je sestala s temi organizacijami, ko je obiskala Kajro pred štirimi meseci. Delamo tudi z državami članicami EU in pripravljamo izjavo o človekovih pravicah na področju mm, Egipta. To bomo predstavili 15. marca v Ženevi. Posebni odposlanec Združenih narodov bo v prihodnih mesecih obiskal državo, zato da bi še naprej aktivno sodelovali z Egiptom na področju človekovih pravic. Zagotavljam vam, da bomo še naprej storili vse, kar lahko skupaj z italijanskimi oblastmi, zato da bomo prišli do resnice in da bodo tisti, ki so odgovorni za mučenje in umor gospoda Reženja, pripeljani pred roko pravice. Preprečiti pa moramo podobne primere v prihodnosti. Še naprej bomo pozivali k popolnemu izvajanju ustave iz leta 2014, podpirali bomo tudi reforme na področju upravljanja in pravne države, spodbujali pa bomo izboljšave na področju človekovih pravic, zato ker si egiptovski ljudje želijo stabilnost in demokracijo. Dodati želim še, da sodelujemo z Egiptom in da smo tekom našega sodelovanja z Egiptom pripravljeni podpirati tudi organizacije civilne družbe, še posebej na področju človekovih pravic in demokracije. In to je eden naših ciljev, naše politike z Egiptom. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala za vaše sklepne besede. Prejeli smo osem predlogov resolucij.